Naslednja točka na dnevnem vprašanju pa je ustno vprašanje svetu in komisiji glede uporabe direktive o storitvah. Ker začenjamo z novimi udeleženci v tej razpravi, naj vas spomnim, da čas izjemno pritiska, zato lepo prosim, da se držite časa za govor. Najprej dajem besedo gospodu Harborju, ki je avtor vprašanja gospa predsedujoča v veliko veselje mi je da lahko prvič spregovorim kot predsednik odbora za notranji trg. Spregovoril bom imen vseh političnih skupin in koordinatorjev in zelo me veseli, da je danes veliko novih članov odbora, da bo lahko dali svoj prispevek v to razpravo. Menim, da V tej dvorani ni treba opominjati, kako pomembna je direktiva o storitvah, zato da bi sprostili moč notranjega trga v sektori, ki zajema verjetno 70 odstotkov evropskega gospodarstva. Ni treba opominjati na delovna mesta in vse ostalo, kar tako potrebujemo v teh pogojih, s katerimi se soočamo. Gre za zelo obsežno direktivo, ima veliko novih lasnosti, je zelo zapletena na mnogih področjih in zahteva veliko pozornosti prevzem na dosleden način bo nujen in kritičnega pomena. V osrčju te direktive je dejstvo, da bodo države odpravile ovire za podjetja, pa še zlasti sprejele ukrepe, ki bodo omogočili, da se odpravijo ovire za podjetja, ki bi želela poslovati pri njih. Verjemite, obstaja na stotine zakonodajnih dokumentov v različnih državah, ki jih je bilo potrebno dopolniti zaradi tega predloga. Če ne bomo vsi kolegi stopili skupaj, če ne bodo skupaj stopile vse države, potem bo ta diskriminacija ostala. To je treba narediti na dosleden način, kajti sicer bodo ovire ostale. Zato bi se najprej rad zahvalil komisiji in sicer za vodilno vlogo, ki jo je odigrala pri obvladovanju in usklajevanju celotnega procesa pri eh, oblikovanju in prevzemanju te zakonodaje. Želim se zahvaliti tudi več svetom, ki so vodili ta proces, odkar se je sploh začelo delo na tem dokumentu. In večkrat smo videli in slišali pozive k uspešnemu izvajanju te zakonodaje. In Cecilije Malstrom želim povedati, da smo bili prijetno presenečeni, ko smo septembra obiskali Švedsko. Švedska je zgled mnogim drugim državam, zlasti to, kako zagotavljajo na zelo natančen način, da javni organi na vseh stopnjah razumejo obveznosti, ki izhajajo iz evropskega prava, tako da bodo lahko pri njih delovala podjetja, ki prihajajo iz drugih držav. Naše vprašanje nocoj se osredotoča na tisto, kar je po našem mnenju najpomembnejši element ali kar so najpomembnejši elementi. Države članice so morale skozi proces skrininga, kjer se je primirjala njihova zakonodaja z evropskim akijem. Ampak zdi se mi, da je prenos direktive 28. decembra 2009 zelo pomemben rok imamo predloge, ki nekatere države zanje menijo, da jih lahko pravičijo v duhu skupnega interesa. Proces evalvacije sedaj zahteva, da države pregledajo diskriminatorne predloge druga druge. To bo dober začetek, to spremljamo z velikim zanimanjem in zanima nas, kako se namerava komisija lotiti tega procesa. Zanima nas tudi, če svet to podpira. Želimo zagotovila, da to ne bo proces, ki se bo dogajal za zaprtimi vrati. Namreč potrošniki, podjetja in druge interesne skupine bodo hoteli vedeti, kako se ta proces izvaja. Hočemo videti ta seznam, hočemo videti seznam predpisov in notranjih um, določil, ki jih želijo države članice ohraniti. Drugo. Informacije, in dostop do postopkov ter uporaba elektronske tehnologije. Vzpostavitev točk vse na enem mestu je nedvomno velik preboj. Države članice morajo zagotoviti informacije in ustrezen dostop, tako da bodo podjetja lahko poslovala z uporabo teh sistemov. Ključnega pomena je, da imamo vzpostavljene popolne in celovite sisteme. To so torej naše vprašanja za nocoj. Gospa Ferrero, upamo, nam bo dala izčrpne odgovore, čeprav to ni njeno področje, ampak v imenu nas vseh lepo pozdravite tudi Čarlja Makrivja. Zelo pomembno je seveda razumeti tudi stališče mojega odbora. Za nas je to začetek procesa spremljanja in podpiranja. Um, političnih interesov. Želimo, da bi vse države pristale in izvajale to zakonodajo. Cecili Malstrom pa želim povedati, da smo bili razočarani nad poročilom v okviru sklepov sveta, kjer piše, da v nekaterih državah članicah ni ustrezne politične zaveze oziroma se to vsaj ni pretvorilo v dejanja. Kolegi, to ni dovolj. Mi želimo koristi in hočemo jih zdaj. Hvala, gospod Harbor. Zelo lepo vas je videti v plenarni dvorani v vaši novi vlogi. Najprej ima besedo gospa Malmström. Eh, hvala lepa, hvala Malcolmu Harborju in odboru IMKO. Sprožili ste zelo pomembno vprašanje, tudi odprli zelo pomembno razpravo. Kot je povedal Malcolm Harbor, je prost pretok storitev eden od glavnih gradnikov notranjega trga. Gre za 60-70 odstotkov gospodarstva in delovnih mest in menimo, da bo to pomembno tudi za rast evropskega gospodarstva. Predvsem pa je pomembno to, da nismo videli, da bi se prost pretok storitev izvajal v polnem obsegu zaradi ovir, ki obstajajo. Zato je izvrstna ideja da imamo direktivo o storitvah in da se do 28. decembra letos tudi prevzame v nacionalne zakonodaje. Komisija je pozvala naj eh, se ta direktiva začne izvajati, v imenu sveta pa bi odgovorila na vprašanje odbora. Prvič, kar zadeva pregled oziroma screening zakonodaje, na kolikšni mir je to prispevalo k uspešnemu prenosu direktive o storitvah. Gre za svobodo ustanavljanja podjetij, svobodo pretoka storitev, nediskriminacijo. Vse to so načela, ki jih moramo imeti v mislih, tudi sorazmernost. In če bomo uspeli izvajati ta načela, bomo zmanjšali stopnjo birokracije za podjetja, ki poslujejo v drugih državah. Države članice pa bi morale o pregledu poročati komisiji najkasneje do 28. decembra 2009. Glede kontaktnih točk oziroma točk vse na enem mestu, te bi morale zadostiti potrebam družb sedaj bodo ljudje lahko uporabljali spletne storitve za komunikacijo. Državam članicam je to včasih težko izvesti, ampak to temelji na ideji, da potrebujemo posodobitev, kjer bo e-uprava igrala pomembnejšo vlogo. V Malmoju bo prihodnje potekal tudi pomemben sestanek glede e-uprave. Države članice so deležne podpore strani komisije, da se lahko ena od druge učijo in da bi v celoti razvili načelo uporabniku prijazne uprave. Drugo je vprašanje jezika na spletni strani. Ali lahko dostopate do informacij v jeziku, ki ni jezik države članice? Sicer o tem ni govora, vendar pa mislim, da bodo informacije na voljo eh, v okviru teh točk v več jezikih. Tako bodo lahko podjetniki dobili primerjavo in na ta način bodo lahko tudi povečali svojo ponudbo storitev, ki jih izvajajo. Imko sprašuje, ali je mogoče začeti izvajati zakonodajo pravočasno. Upamo. Ampak na svetu za konkurenčnost so vse države izjavile, da bodo uspele ujeti rok in politična podpora je tu zelo pomembna. Največji izzivi, s katerimi se soočamo in celotna direktiva, lahko rečem, je zelo izčrpna, zahteva vrsto ukrepov na strani držav članic. Ne gre samo zakonodajo, pač pa tudi za druge vidike. Gre za strukture, za katere upamo, da bodo vzpostavljene. Na ta način lahko uprava postane bolj učinkovita in bolj sodobna. Vendar pa to traja. Pregled zakonodaje je ogromno področje in poiskati rešitve v nekem zakonskem smislu zahteva veliko dela. Upravam je treba povedati, kaj se od njih zahteva in jih ustrezno usposobiti. Tako da, če povem, kateri so največji izzivi, je to ravno vzpostavitev teh točk vse na enem mestu. Če zaključim. Glede sodelovanja zainteresiranih skupin To je temeljnega pomena. Temeljnega pomena je, da vključimo vse zainteresirane za to, da bodo razumeli to direktivo in da bodo lahko sporočali tudi sami, kakšne so koristi tega dokumenta, pa tudi zato, da povedo, kakšne so njihove potrebe. Ta dialog je bil ključnega pomena. Mnoge deležnike smo vključili v referenčne skupine v času pogajanj in dosti krat so te mreže ostale. Veliko držav je dalo predloge na podlagi odmevov iz javnosti. Izkazalo se je, da nekateri v javnosti zelo veliko vedo o tem. Ob koncu, gospa predsedojoča, se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za trdo delo. Glede na to, kako veliko vlogo je igral Evropski parlament, se mi zdi zelo dobro, da pritiskate na nas in da skušate zagotoviti, da bomo tudi mi naredili to, kar se od nas pričakuje. Mislim, da se strinjamo da bi to direktivo morali začeti izvajati pravočasno, kajti to je zelo pomembno zlasti v luči sedanje gospodarske krize. Ta direktiva nam bo ponudila pomembno orodje, da prebrodimo to krizo, tako da bomo lahko v prihodnje ponovno imeli gospodarsko rast in več delovnih mest. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa gospa komisarka. Eh, gospa predsedujoča spoštovano predsedstvo sveta, gospod Harbor, spoštovani člani. Vsekakor bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu za to pravočasno ustno vprašanje eh, za mojega kolega gospoda Makrivija in sicer o izvajanju direktive o storitvah. Malo manj kot dva meseca pred izvajanjem, pred rokom za začetek izvajanja je dober trenutek, da si ogledamo upravljeno delo in da pogledamo, kje trenutno smo. Direktiva o storitvah je ena od najpomembnejših pobud, ki so bile v zadnjih letih sprejete. To je velik potencial, potencial, da odstranimo ovire za trgovanje na notranjem trgu in da moderniziramo našo javno upravo. Primerno izvajanje je še toliko bolj pomembno v trenutnem gospodarskem položaju. To dobro vemo. Evropski parlament in še posebej odbor IMKO sta igrala ne samo ključno vlogo pri sprejemanju tega, veliko več sta naredila in komisija je cenila tudi vaš interes za spremljanje dela, ki ga upravljajo države članice pri izvajanju te direktive. Z naše strani je komisija bila zvesta svojim zavezam, da bi olajšala proces začetka izvajanja resno smo vzeli države članice in njihove prošne za tehnično pomoč. In veliko prizadevanj in virov smo vložili v to delo. Več kot 80 dvostranskih srečanj smo imeli z vsemi državami članicami. Skupine strokovnjakov so se več kot 30 krat srečale v Bruslu v zadnjih treh letih, vendar pa komisija ne more izvajati te direktive na nacionalni ravni. To je vloga držav članic. Direktivo o storitvah morajo prenesti v svojo zakonodajo in to je zahtevna naloga. Zahtevna naloga zato, ker vključuje številne velike projekte, naprimer vzpostavitev točk vse na enem mestu, potem gre za pregled in ponostavitev zakonodaje, ki je povezana s storitvami. To je bilo zelo zahtevno. In zahtevno je bilo tudi, ker je zahtevalo intenzivno koordinacijo med različnimi ravnmi eh, administracije na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Kje smo torej danes? Ali bodo države članice dosegle rezultate? Polovica jih je zdaj v položaju, ko bodo lahko do konca leta 2009 uh, začeli izvajati to direktivo oziroma morda na začetku leta 2010, nekatere pa bodo morda pozne. To ni povsem zadovoljivo, še posebej ne za državljane in podjetja, ki želijo izkoriščati svoje pravice notranjega trga. Situacija pa ni nenavadna v primerjavi z drugimi direktivami povezanimi z notranjim trgom. Pa vendar je s tem povezanih nekaj skrbi. Treba je upoštevati tudi, da morda bolj kot pri kateri drugi direktivi države članice tukaj potrebujejo oziroma so se morale ukvarjati s številnimi praktičnimi in eh, pravnimi problemi. In če bomo direktivo začeli izvajati na začetku naslednjega leta, bo to morda kar uspešno. Zdaj pa še nekaj podrobnosti glede vašega vprašanja. Skoraj vse države članice so že dokončale proces pregleda nacionalne zakonodaje nekatere na tem še delajo. Obseg, eh, v katerem je pregled prispeval k prenosu direktive, je tudi morda težko oceniti v tej situaciji. Rok se še ni iztekel in države članice še niso podale komisiji svojih zakonodajnih sprememb. Vendar pa je jasno, da eh, proces poteka in da je nujen za to, da se bo notranji trg spoštoval v vseh državah članicah. Nujno je to tudi za konkurenčnost našega sektorja storitev. Kar se tiče točk vse na enem mestu, zdi se, da bo večina držav članic imela vsaj osnovne praktične rešitve pripravljene do konca leta 2009. To morda ne bo povsem zadovoljivo, ne bo popolno, ampak bo pa neka trdna osnova in države članice bi morale še naprej razvijati in posodabljati točke vse na enem mestu, ki naj bi na dolgi rok postale eh, nekakšni eh, celoviti centri e-upravljanja. Poleg tega je treba zagotoviti dodatne informacije naprimer povezane s pravicami delavcev, davki in tako naprej. Podjetja in uh, potrošniki se morajo tega zavedati, zavedati se morajo pravil, vendar pa po direktivi to ni obvezujoče. Mi pričakujemo, da bodo te točke eh, utrjene in da bodo zagotavljale vse te informacije. Nekatere države članice to že načrtujejo. Kar se tiče izvajanja direktive na področju socialnih storitev, Eh, kolikor so pač pokrite. Tukaj se ne zdi, da bi obstajali kakšni posebni problemi. Direktiva vseboje določene mehanizme, ki zagotavljajo specifičnost teh storitev in tudi, da se ta specifika upošteva. Tukaj so akteri igrali odločilno vlogo v celotnem procesu izvajanja. Od blizu so spremljali prizadevanja držav članic, vključeni so bili tudi v začetek izvajanja na različnih ravneh in zagotoviti moramo, da se z interesnimi skupinami posvetujemo tudi naslednje leto v času evalvacije rezultatov tega izvajanja. Najti moramo način, da se bo izvajalo to posvetovanje, da bo ciljno usmerjeno in zelo konkretno. Države članice so imele že odprta posvetovanja o tej direktivi in o izvajanju v zakonodajnem procesu. Nekateri uh, akteri, nekatere skupine interesnih skupin so organizirale celo ankete in raziskave, kako to poteka. Treba pa je biti realističen in pošten v tej fazi. Veliko še ostaja, veliko dela nas še čaka in tiste države članice, ki zaostajajo, se morajo še posebej potruditi. Sama sem prepričana, da je kozarec že več kot pol, poln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 politni, političnih skupin. Najprej dajem besedo gospodu Švabu. Dve minuti. Gospod predsednik, predsedujoči kolegice in kolege, to, kar smo zdaj slišali od komisije in sveta, nas do neke mere spodbuda. Evropska unija se nahaja v globalni konkurenciji in uh, tudi. Tukaj se morajo uveljavljati izvajalci storitev iz Evropske unije. In če razumem in razumem, razmišljam o predzgodovini te direktive, ki je nastala z našo deležbo, če se to pogledamo, potem je po mojem mnenju nekaj, do, do neke mere spodbudno, če slišimo, da je gla, kozarec polpoln oziroma pol prazen, kot je rekla gospa komisarka. Parlament bo to vlogo opravljal tudi v prihodnje in zato se naš, je naš namen to, da že zdaj vnaprej preučujemo, ali države članice izpolnjujejo svojo obveznost in ali bodo lahko izpolnili to ambicijo, da bodo to uh, direktivo prenesle do 28. decembra 2009. In naša politična skupina bo storila vse, da bi bilo to v naslednjem mesecu dejansko tudi storjeno kaj to pomeni izvajanje direktive uh, za naše državljane, za naše uh, delavce. Preverili bomo zelo natančno, kako se države članice med sabo tukaj pogovarjajo in kako je ta uh, postopek pregleden in kako dejansko se učinkovito uh, preučuje, ali države članice izvajajo določbe te direktive na lastnem ozemlju. To velja tudi za področje uporabe te direktive. Tudi tukaj bomo eh, zelo pozorno spremljali tako v bodoče, kot smo že v preteklosti, ali bodo eh, državljani imeli prednost pri uveljavljanju svojih pravic in ne, da bodo v prednosti in v spredju vedno pr, uh, interesi in pravice držav članic. Potem smo govorili tudi o elektronskem obdelovanju in o eh, elektronskih postopkih. Odločilnost našega vedika je, ali bodo izvajalci storitev sedaj lahko nezapleteno izvajali stvari eh, in postopke na elektronski osnovi, torej na spletu in da bodo lahko vse obrnili na nekoga v državi članici, ne pa da bi trkali ob kitajski zid. In še zadnja stvar, ki bi jo omenil. Parlament je takrat v razpravi eh, zahteval, da imamo informacijski sistem notranjega trga in da se z njim odpravijo vse ovire, ki bi jih prinesla uh, izvedba te direktive. Zato prosim svet, da stori vse, da ta dejanska, da direktiva dejansko lahko začne veljati 31. decembra letošnjega leta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Švab. lahko bi odgovorili na eno vprašanje, vendar pa ste v celoti izkoristili svoje, uh, svoj dodeljeni čas, zato vam tega vprašanja ne morem zastaviti, ampak naslednja je, govornica je gospa Evelyn Gebhardt iz SND. Najlepša hvala in zahvaljujem se, da lahko danes govorimo o tako pomembni temi. Uh, Nekaj bi povedala zelo jasno. Kot parlament nismo pri tem igrali le svojo vlogo, ampak smo poskrbeli za to, da je prišlo do zelo dobrega kompromisa pri tej direktivi o storitvah. In ta kompromis temeli predvsem na varovanju delovskih in socialnih pravic in še posebej pazi in um, bdi nad izvajanjem Eh, storitev in nad eh, izvajanjem eh, dejavnosti na notrnem trgu. In na vprašanja, ki smo jih zastavili, niste v celoti odgovorili. Bilo bi namreč zelo obžalovanja vredno, če bi se izkazalo, da to, kar sem že večkrat slišala, da obstajajo države članice, ki izvajanje direktive o storitvah izkoriščajo za to, da bi to ravnovese, ki smo ga našli kot zakonodajalec, praktično torpedirali s tem, ko pravice delavcev ne spoštujo v celoti, kot smo predvideli v direktivi o storitvah. In tukaj ne gre le za delavske določbe, ki se izpodbijajo. V mnogih državah članicah gre tudi za opredelitve, ki se Eh, zožujejo, ki se pišejo na novo in obstajajo tudi države članice, ki imajo določene utemelitve, eh, s katerimi izključujejo socialne storitve, čeprav bi morale biti vključene v obseg, v področje uporabe te direktive. In tu moram reči, da um, priročnik komisije ni bil uh, koristen in ni bil v pomoč, kajti vodil je v napačno smer in je omogočil definicije, ki nam niso pošeči. Prav ti primeri kažejo na to, kako pomembno je, da imamo pravni okvir za storitve, ki so v javnem interesu, tako da bodo te socialne pravice v celoti spoštovane, kot tudi delovske pravice. Nič drugega ne bi bilo dovolj zadovoljivo. Zato zahtevam in sprašujem države članice, kako daleč so prišle pri prenosu in do kakšne mere so pri tem v tem procesu vključevale vse zainteresirane strani, vključno s sindikati. To vprašanje smo že zastavili, nanj pa še nisem slišala odgovora in želeli bi si dober odgovor. Hvala lepa. Jürgen Kreutzmann je naslednji na vrsti. Hvala lepa. Gospodi in gospe, odgovor komisije ni le nespodbuden kot je rekel gospod schwab ampak nas pravzaprav je razočaral vemo da je približno petdeset odstotkov držav ki se drži roka drugih petdeset držav pa še zdaleč ni tako daleč naprimer moja država nemčija posamezne zvezdne dežele sedaj izvajajo oziroma prenašajo to direktivo v moji deželi pa sem lahko prisostoval 2. septembra pri prvem prvi obravnavi o izvajanju te direktive v, torej v Rheinland-Pfalcu. To pomeni, da še zdaleč ne bodo ujeli roka in verjetno je v drugih zvezdnih deželah podobno. Pomembno zdaj bo, kako bo do izvajanja prišlo, kajti drugi odstavek 13. Eh, člena pravi, da morajo biti izvajanje storitve, storitev olajšeno in da izvajanje te direktive ne sme uh, zavlačevati izvajanja oziroma ne sme prinašati novih ovir. Tukaj vidimo, da nimamo dejanskih um, dobrih sogovornikov. Govori se o njihovih jezikovnih sposobnostih, o tem, kako uh, Eh, daleč so prišli pri svojih željah, da bi dejansko izvedli svoje obveznosti. Glede tega imamo velike dvome. Našem, v tem oddel, odboru je treba vprašati, katere so tiste države, ki ne izpolnjujejo roka, katere so tiste države, tistih 50 odstotkov, ki jim to uspeva, za ostale bi bilo treba vzpostaviti moratorij ali karkoli že in prepričan sem, da bo od 1. januarja 2010 eh, ta direktiva ne izvedena v večini držav članic. To je velik, velik problem, čeprav so vse države imele na voljo več kot deset let časa in to nas v resnici, resnici lahko zelo razočara. Hvala lepa. Naslednji eh, govornik je Tetejo Ščimanski za eno minuto. Gospe in gospodje, v tej razpravi bi rad postavil vprašanje, kakšen je bil učinek krize na izvajanje te direktive eh, na moj, v moji državi. Smo kljub različnim spremembam in krizi uspeli pripraviti zakon o storitvah. Ta temeli na zadostni stopni svobode pri gostovanju podjetij, eh, pri različnih obrteh, pri eh, podjetjih in vse to temeli na pošteni konkurenčnosti. Ta zakon eh, pa ni vključil vseh podjetij in zanima me, kako se bo s tem nadaljevalo, ali bo Eh, izvajano nadaljne zakonodajno delo o storitvah javne uporabe. Če uporabim besede komisarke, ali bo še kak drug kozarec? Hvala lepa, gospod Čivanski. Sedaj pa gospa Svensson za eno minuto. Gospod predsedujoči, kompromis je bil dosežen leta 2006, ampak socialisti so umaknili zahtevo, da bi imeli vključene tudi socialne vidike oziroma da bi ti, ti uh, eh, imeli celo uh, prednost pred uh, storitvami javnega interesa. Gospod uh, Harbor je to tukaj povdaril. In slišali smo tudi strani komisije podobno. Zelo težko je bilo uh, vzpostaviti ravnovesje med različnimi delovnimi standardi v različnih državah. Komisija je oblikovala smernice, ki pravijo, da podjetje, ki zagotavlja storitve, ne potrebuje nekega stalnega predstavnika v drugi državi članici. Torej, sindikati pravzaprav nimajo sogovornika pri pogajanjih in odločitev sodišča bi se lahko nadaljevala, bi tudi lahko šla v to smer. Treba se zauzeti za delavske pravice, mi smo za to odgovorni in eh, treba je vzpostaviti javen pravni protokol, kjer bodo pravice delavcev imele prednost pred pravicami trga. Hvala lepa. Sedaj drugi govorniki za dve minuti. Kot prvo, direktiva o storitvah predstavlja za Evropo izpopolnitev procesa, katerega cilj je dokončanje notranjega trga. Na ta način bomo izboljšali menjavo znotraj Evropske unije in omogočili tudi koordinacijo prizadevanj v različnih državah ter zmanjšali stroške transakcij, znotraj različnih sektorjev in različnih držav. Harmonizacija vsebine administrativnih postopkov in pospešitev postopkov za tiste, ki ponujajo svoje storitve v drugih državah, to pomeni avtomatično spodbujanje rasti. Spodbujanje rasti zlasti v trenutku krize, kot je sedanji čas. 12. decembra 2006 se je začel proces, ki se zelo dobro sklada z Lizbonskim procesom. Seveda smo kasneje mm, se prilagajali različnim konjunkturam, ki smo jim bili priča v zadnjih devetih letih. Končni cilj pa je, da bi ustvarili evropsko gospodarstvo, ki bo najbolj konkurenčno na svetu, ki pa bo temeljilo na znanju. Gospodarska kriza, ki jo doživljamo, in kriza Evrope na institucionalni ravni je nekaj, kar še bolj zahteva korektno in takojšnje izvajanje direktive o storitvah. Danes je to potrebno še bolj kot takrat, ko je bila sprejeta. Rok 28. decembra 2009 za izvajanje direktive pomeni ne samo trenutek, ko smo se odločili za to, da se začne to izvajati v praksi, pač pa ta rok predstavlja tudi pomemben korak na poti k Evropi, ki se bolj zaveda svojih instrumentov in ki zna še bolje izkoriščati svoje vire. Hvala lepa. Naslednji nagovornica je gospa Vrnjo. Madame la ministre, madame la komisar, cher kolege. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka, gospa predsedujoča. Odkar je bila direktiva sprejeta, je bilo že kar nekaj upravljenega. Ampak previdni moramo biti pri prenosu še posebej člena 2 o socialnih storitvah. Storitve za ljudi, ki so v stiski. So tukaj omenjene v omenjenem obsegu in želimo si, da bi bile deležne večjega povdarka. Treba je zagotoviti, da se spoštuje evropski socialni model. Nekatere države, vključno s Francijo, ne bodo uporabile tega prenosa za liberalizacijo socialnih storitev. Ampak se bo treba uskladiti z evropsko zakonodajo. Ta direktiva kaže, da potrebujemo primerno definicijo teh storitev. Hvala lepa. Naslednja je grofnja Tun in Hojštan za dve minuti. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Właściwa implementacja Hvala, gospod predsedujoči. Primerno izvajanje direktive o storitvah na notranjem trgu je zelo pomembno. Ne samo za evropske podjetnike, ki delajo na notranjem trgu, ampak tudi za potrošnike. Primer direktive o storitvah, za katero smo imeli tri leta časa, da jo začnemo izvajati, kaže, da se to ni zgodilo v vseh državah članicah. Ne bodo vse države članice sposobne to storiti v primernem času, zato potrebujemo odlično koordinacijo med državami članicami in evropskimi institucijami, da bo izvajanje primerno v vseh državah članicah. Zato smo tudi dobili priporočila junija letos, ki naj bi olajšala izvajanje. Ta proces eh, bi moral iti še korak naprej. Zato je poročilo odbora IMKO predlagalo, da bi imeli eh, razpravo o notranjem trgu, v kateri bi sodelovali države članice, institucije in druge zainteresirane skupine. Na ta način bi se lahko zavezali, da bomo direktivo resnično začeli izvajati zato da bomo zagotovili dobre storitve in da se bodo določbe spoštovale. Želim, da bi tukaj prišlo tudi do izmenjave najboljših praks med eh, državami članicami Evropske unije in med evropskimi institucijami. Želim, da bi se ta forum začel osredotočati na to, kako smo odgovorni za delovanje notranjega trga. Vključeni pa morajo biti tudi naši državljani. Veliko smo že govorili o tem, imam pa naslednje vprašanje. Ali so države članice uh, skušale pridobiti sodelovanje komisije? Ali so skušale pridobiti tudi priporočila komisije? Ali komisija išče nove načine in nove rešitve? Zanima me, ali komisija uporablja vsa sredstva, ki so ji na voljo za sodelovanje s istimi državami, ki imajo težave pri izvajanju. Treba jim zagotoviti nove rešitve. Hvala lepa. Naš naslednji govor, govornik v imenu SND je gospod Greš. Gospod predsedujoči, zelo zaskrbljujoče je, da so kontakti z lokalnimi oblastmi vsaj v moji državi šipki in potrjujejo, da se mnogi še ne zavedajo, kaj jih čaka, ko bo ta direktiva stopila v veljavo. Nekateri še ne poznajo obstoječe zakonodaje o štirih svoboščinah. Eh, Pomankanje informacij obstaja glede tega, kako je s posojili in z upravljanjem finančnih storitev, kako je s storitvami finančnih eh, transakcij s komunikacijo in tako naprej. Treba je ponastaviti upravni proces in pa pravila za trgovanje. Zato je pomembno, da komisija prevzame več pobud, da bo pomagala lokalnim in regionalnim oblastem pri tem delu. Pomembno je tudi, da Evropski parlament ostane vključen v ta proces tudi po začetku izvajanja direktive če resnično želimo, da bo izvajanje direktive odražalo tisto, o čemer smo se dogovorili v parlamentu, to moramo storiti. Hvala. Najlepša hvala. Minuto pa sedaj gospodu Liberackiju iz skupine SND. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, predsedstvo, v času krize bi se morali kar najbolj prizadevati, da bomo okrepili delovna mesta in svojo konkurenčnost. Cene je treba zmanjšati, zato pa bi morali um, ustvariti več dodane vrednosti za naše potrošnike. Govorili smo o frizerjih, o uh, gradbenikih. Ti ne potrebujejo subvencij, potrebujejo pa možnost, da si najdejo delo poznam primer pekarne v sosednji državi. Veliko je bilo vlagan, ampak eh, lokalne oblasti te pekarne potem niso podprle, kajti lokalna organizacija pekov je bila proti tej novi pekarni. Zato, gospa komisarka, moramo reči Bobu Bob. Bob. Moramo povedati, katere države so uspešne pri izvajanju in katere ne, katere zaostajajo. To moramo jasno vedeti. Radi bi tudi vedeli, kako se eh, direktiva izvaja v različnih državah članicah. Hvala lepa, gospod Liberacki. V naslednjih petih minutah sedi, sledi sedaj postopek HDI. Veliko se vas je javilo k besedi, ampak skupaj lahko dam besedo samo petim. Najprej gospa Hanslik, izvolite. Bardzo panie przewodniczący, pani komisarz. Zgadzam się. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, predsedstvo. Strinjam se s tem, kar ste povedali o direktivi o storitvah, namreč, da je ena najpomembnejših zakonodajnih dokumentov v zadnjih letih. Izvajanje te zakonodaji zelo pomembno. V zadnjih letih sem delala tukaj v parlamentu na različnih področjih te direktive. Zavedam se, da je bilo veliko dela vloženega v to direktivo. Zelo podpiram direktivo in to vedno povem, ko se srečam eh, s poslovneži. Ta direktiva ustvarja velike priložnosti za, za podjetnike in za naša gospodarstva ampak tudi eh, te priložnosti lahko tudi pretvorimo v dobre rezultate, če se bo direktiva začela pravočasno izvajati v državah članicah. Zato se pridružujem temu, kar je povedal prejšnji govorec, namreč, da bi direktivo morali začeti izvajati prej. Treba je tudi spremljati izvajanje direktive z veliko pozornostjo v vseh državah članicah. V moji državi članici na Polskem se ta direktiva izvaja in upam, da bodo rezultati zadovoljivi. Najlepša hvala. Naš nasled, naša naslednja govornica je gospa Ep. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nordijski model notranjega trga temelji na sistemu oziroma dogovoru med socialnimi partnerji, ta sistem ne bo deloval, če v tem primeru eden od partnerjev izvajalec storitev ne bo imel predstavnika, ki bi se lahko zraven pogajal pri mizi. Zato smo veseli um, odločitve, da naj bi imeli kolektivne pogodbe, da se morajo kolektivne pogodbe izvajati v skladu z nacionalno zakonodajo. Izvajanje direktive o storitvah na švedskih, kljub temu, Eh, je privedlo do razprave o tem, ali je mogoče nalagati pogoje na družbe, ki izvajo storitve. Moje vprašanje je, ali direktiva na nek način državam, gostiteljicam onemogoča možnost, da bi dajale pogoje tem uh, družbam, ki izvajajo storitve. Hvala. Hvala. Naša naslednja govornica je gospa Figueiredo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Te razpravi ne moremo pozabiti na resnične posledice izvajanja in prenosa te direktive, ki liberalizira storitve v številnih državah članicah, zlasti v tistih državah članicah, kjer so socialni pogoji nekoliko bolj krhki. Zato je to vrstna kriza, ki jo doživljamo danes, še resnejša. Če smo v različnih državah članicah zelo skrbni, ampak če ne bomo takoj obranili socialnih in delovskih pravic in če ne bomo zaščitili tiste, ki so naj. Um, ranljivejši, torej najranljivejših sektorjev, vključno z tistimi, ki zagotavljajo storitve, bomo doživeli dodatne um, šoke, kot so še večja brezposelnost in neenakopravnost med šipkimi uh, sektorji uh, družbe, vključno z podjetji, ki zagotavljajo storitve napram multinacionalkam. Tako da je danes eden od pomembnih ukrepov to, da preložimo izvajanje direktive o storitvah in potrebujemo posebno študijo o vplivu te direktive in izvajanja te direktive na socialni sektor. Hvala. Gospod Kelisin je naslednji. Izvolite, gospod. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, odboru IMKE se moramo zahvaliti za to, da je povdaril to pomembno vprašanje glede izvanja direktive o storitvah in zdaj, ko smo v krizi, te krize ne smemo izkoristiti tako v državah, članicah ali pa drugih podjetjih za to, da bi prešli k protekcionizmu, kar, k čemur si nekateri prizadevajo. Ta direktiva je vodilna sila za gospodarsko okrevanje. Irski je ta direktiva pripomagala in naša kriza na Irskem bi bila veliko hujša, če ne bi imeli možnosti, da trgujemo mednarodno, kar omogoča notrni trg. S tem smo tudi odprli meje zunani konkurenci. To ni prineslo negativnih posledic za domače storitve, vendar pa je okrepilo inovacije in konkurenco. Torej, to, kar se predlaga danes, eh, podpiram v celoti in rad bi povedal, da je bilo dobro, da smo slišali vsaj nekoga, ki je rekel nekaj dobrega o eh, komisarju Čarlija Mekrivija, čeprav je prišel iz, neke, iz druge politične skupine, ki jo zastopam jaz. Hvala lepa. Hvala. Naša naslednja govornica je gospa Aldris Valdarozeva. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisarka, govorimo o direktivi o storitvah. Ta Namen te direktive je bil utrditi štiri temeljne svoboščine v evropskem projektu. Glede na to, da se danes spominjamo velikih dogodkov, je bila ta direktiva spreta pred tremi leti in države članice naj bi prilagodile zakonodajo doma in odpravile ovire do določnega datuma. Ti časi se zdaj bližajo in zdaj je treba videti, kdo je zakonodajo prenesel in kako in kdo je ni. Komisijo zato sprašujem, ali mislite, da tukaj potrebujemo večjo raven harmonizacije. Če da, ali mislite sprejeti kakšen zakonodajni predlog na to zelo pomembno direktivo o storitvah, tako da bi harmonizirali trg in da bi harmonizirali pravice potrošnikov, državljanov in delavcev? Hvala lepa. S tem zaključujem postopek Catch the Eye in najpredajem besedo gospe ministrici Malmstrom ki nam bo v petih minutah odgovorila na zastavljeno vprašanje. Hvala lepa uh, za to, da govorimo o tem pomembnem vprašanju. Mislim, da se vsi strinjamo, kako pomembna je direktiva o storitvah in da je resnično nujno, da jo skušamo izvesti in to čim prej. Švedsko predsedstvo, kot prejšnja predsedstva, počne vse, kar v njenem v njeni moči, da bi to izvajanje bilo čim tekoče in čim hitreje. Veliko krat smo se pogovarjali s svetom, organizirali smo veliko seminarjev, razgovorov in tako naprej. In dejansko je bilo to na našem dnevnem redu, tako da bi to dejansko spodbujali in um, pri tem uspeli. Imamo še mesec in pol časa, torej vprašanje, kdo je sedaj zaostaja in ne, se lahko spremeni, še vedno imajo države članice nekaj časa na voljo in naš cilj in cilj komisije je ta, da bi direktivo do 28. decembra 2009 izvedle vse države članice. Morda bo nekaterih prišlo do zamud, to obžalujemo, vendar vemo, da vse države delajo uh, tako hitro, kot je njihovi moči. Seveda upamo, vprašali ste, da, kako bodo delovale točke vse na enem mestu. Zaenkrat, če ne obstajajo, cilj je, da bi bile prijazne do uporabnikov, da bi bile učinkovite in da bi imele na voljo vse relevantne informacije, ki jih izvajalci uh, storitev in porabniki, potrošniki potrebujejo. Države članice so sodelovali s komisijo, da bi tudi um, oblikovale informacijsko brošuro za vseh eh, jezikih, da bi informirale državljane, potrošnike in od druge eh, vsem, eh, kar je relevantno ehm, o vsem direktivi o storitvi. Prav tako smo se dogovorili o skupnem logotipu, tako da bi lahko vsi uh, uporabniki navigirali, lažje navigirali med kontaktnimi točkami in med državami članicami. Nekatere države članice, čeprav to ni obvezno, bodo zagotovile informacije glede socialnih in delovskih pravic pri svojih točkah vse na enem mestu. Uh, nameščanje delavcev oziroma pošiljanje delavcev tujino ni vključeno v to direktivo o storitvah, sicer sedaj švedsko um, predsedstvo razmišlja in preučuje, ali bi to bilo mogoče vključiti, ampak to sedaj ni tako pomembno. Ta direktiva bo izvajalcem storitev uh, omogočila svobodo gibanja, bo spodbuda za investicije, za delovna mesta in za rast. In prav tako bo dobra za državljane. Državljani od nas pričakujejo, da bo direktiva začela veljati čim prej, saj bo olajšala njihovo življenje in naša odgovornost je, da storimo vse, da bi to dejansko se zgodilo. Zahvalila bi se parlamentu ne le zato, da je prispeval k sklenitvi in k potrditvi direktive, temveč tudi to, da deluje kot neke vrste čuvaj in da nekako pritiska na komisijo in svet, da bi storili vse, da začne veljati. Vendar pa res nekaj časa je še, ki ga države članice imajo na voljo in morda bomo naslednje leto lahko spet v okviru španskega predsedstva govorili o tej temi. Ampak komisija bo to temo vsekakor zelo tesno spremljala. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospa ministrica Malmström. Sedaj pa bi prosil k besedi gospo Benito Ferrero Waldner, ki ima prav tako na voljo pet minut. Dragi poslanci, kot smo že rekli, pogovarjali smo se o vseh vprašanjih, ki se tičejo najrazličnejših idej, socialnih in drugih zadev. Mislim, da moramo zdaj ponovno odpreti to razpravo in operiti naš pogled v države članice, da bi videli, kako bodo izvajali ali pa že izvajajo to direktivo. In na podlagi že razpoložljivih informacij se zdi, to lahko rečem, da bo večina država članica končala prenos, bodi si do konca letošnjega leta ali pa do začetka naslednjega. Mislim, da lahko rečemo, da bo prav tako večina država članic um, spostavilo vsaj osnovno točko vse na enem mestu in s tem bodo lahko uh, izpolnjevali svoje upravne obveznosti. V nekaterih primerjih pa bi lahko prišlo do nekaterih zamud pri spremembah zakonodajnih okvirov. Kar zadeva procesa pregleda, nekatere države članice so ta pregled izkoristile tudi za poenostavitev postopkov in zakonov in so uvedle številne spremembe. Druge pa so teh amantmajev imele manj in štev, seveda je število teh sprememb odvisno od številnih dejavnikov, vključno od tega, kakšen je obstoječi zakonodajni in regulativni okvir in tudi od uh, ustroja. Z, um, federalni zvezdni sistem je zapleten, bolj zapleten kot uh, so drugi. Uh, ko gre za vprašanje pravilnega izvajanja, moj uh, eh, sodelav, oziroma eh, komisar Charlie McCrivi je večkrat pozval države članice, uh, naj se zavedajo pomena tega izvajanja in spremljal je proces izvajanja zelo skrbno s svojimi storitvami. Kot sem že rekla, več kot 80 bilateralnih strankov z vsemi državami članicami je že potekalo in tudi strokovne skupine so se v Bruslju v zadnjih treh letih sestale več kot 30 krat. Skratka, bili smo izjemno dejavni in še naprej bomo spremljali delo v državah članicah in še naprej bomo zagotavljali tehnično pomoč, če bo to države članice to želele. Vendar pa je na koncu koncev to odgovornost držav članic. One so tiste, ki morajo opraviti potrebno delo in ki morajo tudi dodeliti potrebne vire. Mislim, da bo najpomembneje, da drugo leto izvedemo proces vzajemnega ocenjevanja in da se bo to izvedlo na konstruktiven način. Prav tako moramo oceniti tudi kakovost izvajanja zakonodaje, kot ste zahtevali. Spremljati bomo morali tudi delovanje točk vse na enem mestu in potem prijeti tudi povratne informacije od podjetij in potrošnikov. In ne nazadnje, morda se bomo morali uh, zateči tudi k drugim uh, mehanizmom izvrševanja, morda tudi k pregonu nekaterih kršit, kršitev, vendar zato je še prezgodaj. Tudi glede majhnih in srednje velikih podjetij, strinjamo se z vami, one predstavljajo hrbtenico našega gospodarskega sistema in so v osrčju te direktive, tako da bo ta direktiva prinesla koristi vsem podjetjem, največ pa majhnim in srednje velikim podjetjem. Uh, trenutno majhna in srednja velika podjetja raje ostajajo in delujejo doma zaradi vseh pravnih kompleksnosti in tudi zaradi tega, ker informacije niso dovolj pregledne. Zato bo direktiva o storitevah odpravila mnogo teh kompleksnosti in mislim, da bo spodbudila delovanje teh podjetij. Po vedenju komisije nobena država članica ne izkorišča izvajanja direktiv direktive o storitvah, da bi zmanjšala pravice delavcev. To želim jasno reči. Delavske pravice niso tarča uh, te direktive. Prav tako niso talec te direktive. To je bil rezultat političnega in praktičnega kompromisa, ki ste ga dosegli vi sami, parlament in svet. In na zadnje, gospod predsedujoči, Evropski parlament, znava bi želela ponoviti, je bil ključni partner skozi vso zgodovino oblikovanja direktive o storitvah. V zadnjih treh letih je komisija menila, da je pomembno, da ste udeleženi v procesu izvajanja in da ste obveščeni o našem delu z državami članicami. In kot je že bilo omenjeno, bo to ostalo ključni element pri doseganju tega, da bi notrni trg bolje deloval in da bi odpirali eh, nova delovna mesta in zagnali dodatno rast, ki jo potrebujemo. Tako da je ustrezna in pravilna, um, pravilen način izvajanja te direktive ključnega pomena, predvsem v časih trenutne krize. Hvala lepa. S tem zaključujem prvi del vprašanj in prehajamo na drugo vprašanje za ustni odgovor. Uh, ki se nanaša na skupno načrtovanje raziskav za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni. Poročevalec je gospod Herbert Royal, vendar um, nekoliko kasni.